pomorskem mednarodnem pravu vidiki ribolova. Poročevalka, izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom v odboru, pa tudi poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo. Mislim, da v tem poročilu pošiljamo jasno sporočilo podpore Evropski komisiji. Prav tako pa je navedeno, kakšne so prednostne naloge našega odbora v zvezi z pogajanji o novem sporazumu. Kakor veste, je skoraj 46 odstotkov vod na svetu zunaj konvencije UNCLOS in konvencija o trajnostnem trajnostnem črpanju oziroma trajnostni uporabi voda je zelo pomembna. Stvari so se spremenile, gospodarstvo se je razvilo, potreba po virih in hrani se je močno povečala, zato je ta konvencija nekaj, kar bi morali spremeniti, zato da bomo konvencijo uskladili z realnostjo, kar zadeva nadaljne sporozume. Mislim, da želimo opozoriti na sporozum o ribih staležih. Ta je bil podpisan leta 85. Zadeva ribje stalože, ki so zunaj nacionalnih pristojnosti. To je dober sporozum v splošnem. Mislim, da bi morali spregovoriti o njegovih vplivih, ampak mislim, da bi morali poskrbeti, da bodo v prihodnih pravnih instrumentih ohranjene te določbe. Leta 2004 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela odločitev, da spreme prve korake o tem, da bi ponovno izpogali to konvencijo. Junija 2015 pa je skupščina Združenih narodov sprejela odločitev, da se začnejo razprave v okviru predhodnih odborov. Ti odbori naj bi zdaj začeli delovati in upamo, da bomo imeli prvo poročilo na voljo že naslednje leto. Namen je, da bi pripravili razprave, ki bi vodile do tega, da bi imeli ustrezen pravni instrument, tako da bi pokrili različne vrzeli in izboljšali splošno stanje. Podariti želim, da je Evropska komisija odigrala zelo pomembno vlogo bila je ena od pobudnic tega, kar zadeva delovno skupino. Prav tako pa želim povedati, da obstajajo države, ki želijo izključiti določene vrste dejavnosti iz tega sporazuma. To so dejavnosti, ki so zunaj nacionalnih pristojnosti, še posebej ribolov. Komisija in parlament se s tem ne strinjata. Čisto na kratko, Vključevanje ribolova v ta mednarodni instrument je ključnega pomena za nas. Razloge sem že povedala. Vendar nekaj je treba upoštevati. Zaradi tega ne sme priti do ponovnega pogajanja o dogovoru iz leta 1995 o ribih staležih. Poskrbeti moramo, da bo to vključeno v nov finančni in ribiški okvir. Prav tako je treba opozoriti na pomen mednarodne organizacije za upravljanje z ribolovom. Dejavnost te organizacije je bila dobro zasnovana in mislim, da bi morali najti način, da spodbudimo države, da bodo sprejele ta sporazum, kar zadeva zaščitena območja. Ta pomorska območja ne bodo uspešna, razen če bomo zagotovili sodelovanje na vseh področjih. Prav tako pa moramo seveda zagotoviti biotsko raznovrstnost. Ta nov instrument bi moral vključevati tudi mednarodno strukturo odločanja. Hvala, hvala poročevalka. Gospod Gabriel Mato je prvi, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar, najprej bi želel čestitati poročevalki za to poročilo. In to zato, ker tukaj govorimo o novem mednarodnem inštrumentu za urejanje položaja na naših morjih. Vendar pa bi želel reči, da ne potrebujemo nove in več zakonodaje. Zakonodajni okvir, ki ga imamo, zadošča. Pomembno pa je zagotoviti, da ga bodo vsi izpolnjevali. Na ta način bomo najboljše zaščitili naša morja. Eh, do sedaj smo eh, premalo uporabljali okvir um, upravljanja, ki ga imamo na voljo. In uh, zato bi morali še naprej si prizadevati za okrepitev um, usklajevanja in sodelovanja med mednarodnimi in regionalnimi eh, organi in na ta način bomo lahko primerno prispevali tudi k ehm, izboljšanju situacije ribolova na svetovni ravni. Hvala, gospod Santoš. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar. Ribolovni viri so tudi sestavni del morskih eh, biotskih okolij. Zato je omemba ranljivih eh, morskih ekosistemov v tem poročilu izrednega pomena. Gre za zagotavljanje okoljske vzdržnosti, za katero se zauzema tudi FAO ki gre v korak z ohranjanjem biološke raznovrstnosti eh, ter eh, ekosistemov. Zato podpiram pristop, ki ga je poročevalec zauzel s svojim poročilom, saj ta lahko prispeva k večji podpori in zaščiti eh, območji, ki že uživajo zaščito in ki uh, morajo biti deležna posebne pozornosti tudi v prihodnje. Hvala. Hvala, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam bi rad čestitev poročevalki gospe Nikolaj za to poročilo. Poročilo upošteva vsa vprašanja, ki nam povzročajo skrbi. Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela odločitev, da bo oblikovala mednarodni pravno zavezujoč instrument, s katerim želi zaščititi trajnostno rabo in virov in tudi biotsko raznovrstnost. Tudi na evropskih trgih bi si morali prizadevati za trajnostnost konvencijo bi morale izvajati vse države, ne zgolj članice Evropske unije, temveč tudi države kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Zaščita virov je ključnega pomena, sam bi rad izpostavil, da mora Evropska unija resno upoštevati podporo ribičev iz vseh držav članic. Hvala. Eh, Hvala, gospod Ferreira, sledi za minuto. varovanje biotske raznovrstnosti še zlasti v mednarodnih vodah zahteva sodelovanje in skupno delovanje na mednarodni ravni. Združeni narodi so gotovo primeren okvir za um, udejanjanje te oblike sodelovanja v luči ohranjanja biotske raznovrstnosti uh, Eh, morskih virov na trajnostni način in to v skladu z kriteriji eh, trajnosti in pravičnosti. Ukrepi, ki jih je treba izvajati, pa morajo temeljiti na eh, znanstveni podlagi in morajo upoštevati naravo različnih dejavnosti, ki se odvijajo v morskem okolju. Evropska unija mora to odpret, podpirati in delovati usklajeno z mednarodnimi okviri. Z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 Podpiram trajnostni razvoj morja, ribištva ter biotsko raznovrstnost ribolova. Ampak jasno moramo povedati, da imamo v Evropski uniji probleme. Jasno je tudi, da gre za razvoj dogodkov, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost. Naprimer, obaljna območja so zelo urbanizirana, preveč ljudi živi v obaljnih območjih. Tudi intenzivnost ribolova je problematična. To postavlja pod vprašaj preživetje rib in tudi drugih organizmov. Tudi flote onesnažujejo vode, želim na vse to opozoriti, sicer pa podpiram našo razpravo. Hvala. Zadnji je gospod Nikola Kaputo. Izvolite za minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da je prav in tudi smiselno, če, da so Združeni narodi sprejeli konvencijo o biotski raznovrstnosti na območju zunanacionalne jurisdikcije. Čeprav je morda ta predlog prišel nekoliko prepozno. Pomembno je, da oblikujemo mednarodni pravno zavezujoč instrument, ki bo učinkovit. Poskrbeti moramo za dobro sklevanje tudi na pomorskem področju, pri čemer moramo poštevati tudi ribolovne dejavnosti. V nov mednarodni sporazum moramo vključiti tudi načelo odgovornosti, ko gre za povzročene ekološke škode v morjih. Zagotoviti moramo tudi ustrezno prevzemanje odgovornosti znotraj verige. Predviden je torej nov mednarodni mehanizem, na podlagi katerega skušamo tudi odpraviti negativne učinke na okolje, zlasti pri tistih dejavnostih, ki lahko negativno vplivajo na pomorsko okolje. Potrebujemo tudi ustrezne znanstvene podatke v ta namen, zagotoviti moramo ustrezno okoljsko ter socialno in drugo spremljanje. Hvala. Hvala. Gospod Kun želi prav tako besedo. Ker imamo še čas, dobite besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ta parlamentarna razprava mi je zelo všeč. Imamo različna mnenja in človek lahko potem prispeva svoj argument. Izvajanje mednarodnih sporazumov je alfa in omega. To je jasno. Ampak kot Evropska unija moramo biti močni z tržnega položaja. 70 odstotkov rib je uvoženih, ki jih porabimo v Evropi. Samo 30 odstotkov pokrijemo sami. Izvažajo Rusi, Kitajci, jugovzhodni Azici, vsi ti izvažajo v Evropsko unijo. Mi pa moramo skrbeti za kakovost in tako naprej. Mislim, da potrebujemo evropsko oznako ekološke pridelave. In tako bomo zagotovili, da se bodo tudi drugi morali držati enakih standardov kot naši ribiči in ribogojci. To bi bilo samo pošteno. Hvala. Zdaj pa je komisar Vela tisti, ki je na vrsti. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani. Naj najprej pozdravim to poročilo na lastno pobudo, ki se nanaša. Na na vidike ribolova v konvenciji Združenih narodov po morskem mednarodnem pravu. Gre za poročilo vidikih ribolova pri mednarodnem sporazumu o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije. Poročilo se upravičeno osredotoča na pomemben razvoj dogodkov. Mednarodno pomorsko pravo je treba posodobiti, upoštevati moramo dogodke, do katerih je prišlo v zadnjih 30 letih. Ta nov sporazum spodbujamo že od prvega srečanja delovne skupine za to konvencijo, ki je prvi zasedala leta 2006. Poročilo gospe Nikolaj, ki se jim mimo grede tudi prisrčno zahvaljujem, prihaja v pravem času. Gre za pomemben korak, kaj ti pripravljalni odbor je ravno kar zasedal v zadnjih dveh tednih od 28. marca do 10. aprila. Naslednje srečanje bo potekalo konec avgusta med 26. avgustom in 12. septembrom. Poročilo upravičeno izpostavlja, da bo nov pravni instrument naslovil cel niz ukrepov, tudi pomorske genetske vire, sem sodil tudi vprašanje v zvezi z deljenjem prednostnih koristi, potem orodja, ki temelijo na upravljanju v posameznih območjih, tudi v zaščitenih območjih. Opraviti bo treba okoljsko oceno učinka ter zmogljivosti, ki jih imamo na voljo z tehnološkega vidika. Vzpostaviti želimo mehanizem, ki bo omogočil vzpostavitev in upravljanje z pomorskimi zaščitenimi območji. S tem bomo globalni skupnosti tudi pomagali, da izpolni zaveze, ki jih je podala na tretji konferenci o trajnostnem razvoju v Riju. 10 odstotkov oceanov bi morali zaščititi do leta 2020. Evropska unija bi si želela, da bi ta sporazum tudi unklosove določbe, ki se nanašajo na okolje naredil za bolj operativne. Želimo si, da bi ublažili vse tiste dejavnosti, ki negativno vplivajo na pomorsko biotsko raznovrstnost. Vse dejavnosti na odprtem morju, ki bi lahko vplivali na pomorsko biotsko raznovrstnost, sem sodi tudi ribolov, bi morali zajeti v nov sporazum. Ampak ne želimo spodkopati obstoječega mednarodnega pomorskega prava in organov, ki obstajajo na tem področju. Upoštevati moramo tudi določbe iz porazuma o ohranjanju staležev rib združenih narodov. Še naprej bi morali poskrbeti, da ta sporazum dobro deluje, ne bi ga smeli na novo odpirati. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za boljše izvajanje. Še naprej bomo podpirali delo regionalnih organizacij za upravljanje ribolova. Prepričan sem, da bodo te organizacije postale bolj učinkovite pri izpolnjevanju ciljev in upravljanju vis zelo visoko migrirajočih ribih staležev. Evropska unija in ostali organi bodo še naprej igrali pomembno vlogo v pogajanjih v okviru Združenih narodov. Želimo si zagotoviti večjo zaščito pomorske biotske raznovrstnosti, to pa je tudi skladno z našimi mednarodnimi obveznostmi. Še naprej bomo podpirali tudi delo regionalnih organizacij za upravljanje ribolova. Najti želimo pravo ravnotežje med ohranjanjem in trajnostno rabo verov, tako kot smo to storili tudi v okviru zadnje reforme skupne ribiške politike. Poleg tega ne bomo dopustili, da bi ta pogajanja kakorkoli porušila ravnotežje, ki se nanaša na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz onklosa nam se zdi, da je to ustrezen pravni okvir, v okviru bi morali urejati vse človeške dejavnosti v morjih. Na koncu naj se vam zahvalim za izraženo podporo v boju proti nereguliranemu, neprijavljenemu in nezakonitemu ribolovu. Še naprej bomo sodelovali z mednarodnimi partnerji, zato da se lotimo tega resnega okoljskega, socialnega in ekonomskega problema. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar Vella. Razprava je s tem zaključena, glasovanje bo potekalo jutri.